sem dobil stališče v prvi obravnavi in razloge, zakaj so sprejeli in tudi stališče komisije sem prejel. Pa ne piše, katero stališče. Aha, gre za